So, meine vereinzelten. Posamič, posamični gostje tega sestanka, gospe in gospodje, prav prisrčno dobro, dobrodošli. Vsi, ki ste tu, dnevni red smo morali spremeniti, drugače bi jih bilo verjetno več v dvorani. Sedaj bomo razpravljali o političnih vsebinah, sicer pa je bil predviden pogovor s komisarjem Tajanjem, ki pa je včeraj kratkoročno odpovedal, ne morem vam povedati zakaj. Riku je, da gre za nujne politične posle, karkoli to že je, na vsak način mu bom napisal pismo v odboru, če uh, nimate nič proti, ker se mi to ne zdi v redu. Vedno se mučimo organizirati termine in uskladiti svoje termine in s tem imamo tudi težave in potem nastane ena taka luknja in s tem nastane še večja zmeda v naših eh, posvetovanjih eh, Zato pa bomo danes začeli z obravnavo točk 13 in 14 in zahvaljujem se kolegicam in kolegom, da so se s tem strinjali. In prva točka je revizija direktive o splošni varnosti izdelkov in nadzoru trga. Poročevalka je kolegica Kumi, ki dobi kot prva besedo. Prosim, gospa Kumi, hvala, gospod predsednik. Želim vam kratko, na kratko predstaviti mnenje. Eh, odbora ITRE o direktivi o splošni varnosti izdelkov. In sicer bom zelo na kratko razložila, zakaj gre. Torej, direktiva o splošni varnosti izdelkov 95-2001 in prenos v nacionalno zakonodajo. Rok za prenos je bil januar lanskega leta. Komisija Torej govorimo o januarju 2009 in potem je komisija tudi uh, izdala poročilo o prenosu te direktive, pri čemer je pač poskušala, pred, poskušala predstaviti uh, stanje prenosa in tudi možne probleme. Uh, torej prenos strani držav članic uh, povzroča določene težave in uh, pri tem gre seveda tudi za. Uh, diskrecijs, določen obseg diskrecijske pravice. Torej, eh, razlika med različnimi izdelki in nevarnost izdelkov eh, ni enako urejena v vseh državah članicah. Torej, trg se je v zadnjih letih spremenil in zato je potrebno revidirati direktivo. In komisija je začela posvetovanje o tem, ali eh, je potrebna taka revizija ali ne. Sedaj pa želim analizirati najbolj problematične točke. Gre za kriterije, kako ugotoviti, ali je izdelek bolj ali manj varen, potem druga zadeva je sledljivost, potem obveznost eh, obves, obveščanja eh, komisije o ukrepih, ki se nanašajo na trženje izdelkov oziroma tudi na izdelke, ki so bili ugotovljeni kot nevarni. Potem postopek pri izdelkih, ki eh, eh, pomenijo nevarnost za zdravje ljudi, potem izboljšanje sistema RAPEX, to je treba na vsak način razširiti in izboljšati in razen tega tudi izboljšanje sistema standardizacije, Eh, in to se zahteva predvsem od evropskih oblasti, eh, organov za standardizacijo. O tem eh, se je pogovarjal tudi že odbor INKO. Torej, z mnenjem našega odbora sem poskusila nakratko povedati, izpostaviti najbolj, najpomembnejše točke za naš odbor, tako da bi naše sporočilo bilo čim bolj jasno. Gre za štiri vidike. Predvsem pozivamo Evropsko komisijo, da razmisli o enotnem sistemu nadzora trga, kajti mnenja smo, da je harmonizacija na tem področju pomembna in da potrebujemo tudi enotno enoten sistem za nadzor v evropskem okviru. Drug, druga zadeva je sledljivost. Moramo dati potrošnikom možnost, da dobi informacije, odkje pride določen izdelek ali storitev in zato zahtevamo od komisije, da začne s. Um, posvetovanjem o tem, kateri instrumenti bi bili primirni za izboljšanje sledljivosti, predvsem tudi, da se ugotovijo ponarejeni, identificirajo ponarejeni izdelki. Torej, zato se lahko uporabijo tudi čipi IZO in e, čipi za e, radiofrekvenčno identifikacijo. E, seveda je to povezano z določenimi stroški, Eh, in s komisarjem Tajanjem se tudi pogovarjamo o tem, kakšni bi lahko bili stroški za podjetja. Na vsak način eh, se te stroške ne sme prevaliti na eh, potrošnike. Možne so tudi nove tehnologije za označevanje in sledljivost. Potem tretja točka je izboljšanje sistema RAPEX, ki naj bi bil bolj dostopen za potrošnike in za MSP-je. Vsi naj bi imeli možnost dostopa do tega sistema. In kot zadnjo točko, in to sem tudi že omenila, je izboljšanje sistema standardizacije na evropski ravni. Torej, potrebujemo bolj jasne mandate, tako da bodo tudi um, MSP-ji um, imeli lažje ravnali s to standardizacijo. Torej, tudi z odborom IMKO potekajo posvetovanja o tem, ampak zdi se mi, da predvsem naš odbor mora opozoriti na ta vidik standardizacije. Torej, to so moje pripombe, mnenje, ki smo ga pripravili, seveda pa eh, sem odprta tudi za vaše pripombe, tako da bomo kot eh, odbor podali ustrizno mnenje, ki bo izboljšalo to direktivo. Hvala. Entschuldigung. <laughs> Ähm, Entschuldigung. Äh, Oprostite. Hotel sem vprašati, ali se kdo od kolegov prijavlja za razpravo? Keine Wortmeldung. Ne. No, to tudi ni slabo. Se pravi, da je kolegica dobro delala in gospa se zahvaljuje za podporo. No, verjetno je odvisno tudi od tega, da nekaterih poročevalcev v senci ni tu, mogoče pa tudi niso videli, da se je spremenil eh, dnevni red našega sestanka. Ali želi komisija kaj povedati v zvezi s tem, prosim? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na kratko, najprej bi želel čestitati gospe Komi za zelo jasno razumno delo. V glavnem je vse skupaj v skladu z našimi stališči. Tudi sami si želimo poenoten sistem nadzora nad trgom, kar se tiče pravil, kakor tudi izvajanja pravil. Eh, seveda pa moramo se sedaj pritisniti tudi na države članice, na odbor IMKO in pa predvsem na gospoda eh, Harperja. Sledljivost je prav tako zelo pomembna parlament je naredil že veliko dela leta 2008, ko je bil sprejet nov zakonodajni okvir z novimi določili za sledljivost. Eh, tukaj govorimo o direktivi o splošni varnosti. Potem, kar se tiče RFD-ja in pa čipov ISO, je gospa Komi že izpostavila potencijalen problem. Eh, gre za strošek, za majhne sestavne dele, ki eh, veliko stanejo. Eh, prav tako tukaj obstaja vprašanje varnosti podatkov. S tem se ukvarjamo na področju RFD-ja. Potem še neka točka, ki bi jo želel vzpostaviti. Gre za točko 7 o sankcijah. E, tukaj si želimo biti jasni, vse je potrebno jasno opisati. To je nekoliko sporno, saj ima opraviti z nacionalnimi pravnimi in pa pravosodnimi sistemi, e, kjer mi nimamo veliko pristojnosti. O tem smo že razpravljali ob sprejemu nekega drugega svežnja. Skušali bomo biti kar se da jasni in pa deskriptivni. Toliko kolikor je to možno. Torej, v glavnem je delo v skladu z našimi stališči, z, stan, z razpravami o standardizaciji, z razpravami v odboru IMKO, eh, ki je tukaj vodilni odbor in eh, v glavnem še enkrat bi se želel pročevalki zahvaliti. Tudi jaz se prisrčno zahvaljujem, če ni drugih eh, pri želja za razpravo. Lahko zaključimo to točko in nadaljujemo s 14. točko. Moram pa opozoriti na to, da imamo rahlo spremembo pri uh, rokih za predloge sprememb. 16. november 12. ob 12. je rok za uložitev predlogov sprememb. Dobro, s tem eh, lahko začnemo 14. točko, če se strinjate. Pri tem gre za izvajanje programov kohezijske politike 2014-2020 kolega Soza Wagner je poročevalec in njemu bi takoj dal besedo. Prosim, gospod kolega. Hvala, gospod predsedujoči. Pravkar ste povedali, zakaj gre. Gre za osnutek mnenja o poročilu o izvajanju programov kohezijske politike, pri čemer je pristojni odbor za to odbor za razvoj. Kolegi se ukvarjajo številnimi temami. To je seveda zelo zapletena situacija. Gre za sporočilo komisije o strateškem poročilu glede izvajanja programov kohezijske politike 2007 do 2013 za leto 2010. To sporočilo je pomembno, kajti eh, vsebuje eh, splošen pregled eh, nad kohezijskimi programi v tem obdobju, pri čemer se opiramo predvsem na strateška poročila, ki jih eh, pripravljajo države članice. Zato je to nov instrument za ocenjevanje dejanskega stanja. Nimamo še eh, dovolj časovne distance do tih, eh, tega dogajanja, kljub temu je to zelo pomembno. Torej, čemu služi razvojna in kohezijska politika Unije? kako zgleda in eh, kakšne so njene koristi. Naj, eh, cilj, najpomembnejši cilj je eh, razvoj najrevnejših regij in eh, zmanjšanje ekonomskih in socialnih neravnovesij v Evropski uniji. Da bi dosegli ta dva cilja, ki sta temelj Evropske unije, in predvsem, če želimo okrepiti evropsko povezovanje in razumeti to povezovanje, imamo na voljo tri instrument, instrumente – konkurenčnost, pristojnosti in medregionalno sodelovanje. Se pravi, boljše, komu, boljše komuniciranje med državami članicami in z evropskimi institucijami. Uh, To torej izhaja iz eh, zaključkov komisije. Dva vidika želim pri tem povdariti. Prvič, gre za naložbe, za naložbe, strukturne spremembe, v strukturne spremembe pom, eh, eh, torej pomoč eh, mal, malim in srednje velikim podjetjem, potem izboljšanje lokalnega prometa, potem izboljšanje tudi sanitarne infrastrukture in tudi izobraževalne infrastrukture. Torej napredek je precejšen in komisija tudi izraža veselje nad tem, vendar ta napredek eh, ni mogoče prenesti eh, oziroma ni, tega napredka ni bili, zabeležiti na drugih področjih. In pristojnost našega odbora eh, se nanaša na določena vprašanja. 13,5 odstotka, odstotka Um, um, se uporablja za namene, s katerimi se ukvarjamo mi, 20 odstotkov za, za energetsko učinkovitost. Tudi pri tem um, so se nekatere države izboljšale in sicer tri države so zabeležile veliko velik napredek, potem širitev širokopasovne komunikacije. Tudi tu so velike razlike in na to odpade 18,8 odstotka sredstev. In eh, tudi, kar zadeva izboljšanje komunikacijskih možnosti, eh, to ne poteka uravnoteženo po vsej Evropi. Mi kot industrijski odbor pripravimo pripravljamo to poročilo, da bi opisali dva bistvena vidika. Torej, gre za eh, to, da se eh, varčevanje z energijo eh, upošteva tudi v strukturnih skladih in v kohezijskih skladih. To je mogoče najbolj pomembnejša točka. Eh, kar zadeva naš prispevek k temu poročilu, potem kar zadeva delež skladov, ki se namenja energetski infrastrukturi, to je treba na vsak način povečati. Potem v našem poročilu bomo uh, Eh, tudi poudarili ne uravnovešene investicije pri digitalni komunikaciji in to piše tudi v sporočilu komisije in zato bomo komisijo in tudi države članice prosili, da povečajo eh, pomoč za razvoj digitalnih komunikacij, da um, razvijajo inovacije na tem področju in da pospešijo uh, tudi podporo podporo in pomoč v nova odprta omrežja, ki zagotavljajo dostop do interneta kot univerzalno storitev. Torej, treba je zmanjšati to vrzel na področju digitalne komunikacije med eh, posameznimi območji Evropske unije in ta vidik je danes velikega pomena. Torej, dostop do interneta kot uh, univerzalni dostop, to je eden od uh, ciljev, ki pomeni veliko spremembo in tudi komisija v tem vidi veliko reformo družbe. S tem eh, to je zgodovinsko pomemben dogodek. To je kot eh, naprimer uvedba uveznega šolanja v preteklosti. To, kar je bila uvedba eh, Eh, obveznega šolstva v prejšnjem stoletju je sedaj splošni univerzalni dostop do interneta. In treba je na vsak način premostiti to vrzel pri dostopu, ker pač so razlike med eh, podeželjem, med mestom in tako naprej. To je eh, vidik, kateri, na se, kateremu se bomo še posebej posvetili v tem poročilu. Uh, torej s poročevalci v senci iz drugih političnih skupin zelo dobro sodelujemo in predvsem tudi eh, pričakujemo, da bo to sodelovanje potekalo še naprej tako intenzivno in da bomo prišli do dobrega poročila. Sprašujem, ali se kdo prijavlja za razpravo. Zgleda, da ne. Eh, in zato sprašujem komisijo, ali želi zauzeti stališče, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik predsedujoči, sem Gabriela Kukočkova iz eh, DG-ja za regionalno politiko. Želimo se zahvaliti poročevalcu za osnutek mnenja. Komisija pozdravlja predloge, ki so podani v tem osnutku mnenja. Zadovoljni smo s predlogi, samo dve kratke pripombi povezavi s pogojnostjo in pa odstotkom eh, investicij na energetskem področju. Za trenutno programsko obdobje so pravila glede investicij v okviru kohezijske politike vključeni v trenutno uredbo komisije o kohezijski politiki. V tej uredbi se ne omenja pogojnost, vendar pa si komisija to vprašanje Eh, razmišlja o tem vprašanju oziroma o tem, da bi ga vključila v bodoče programe. O tem bomo razpravljali tudi v okviru petega poročila o kohezijski politiki, se pravi, o tem bo potekala javna razprava v naslednjih mesecih, zlasti na eh, forumu za kohezijsko politiko, ki bo potekal februarja. Komisija želi okrepiti kakovost politik z uvajanjem pogojev, in pa želi tudi izboljšati pogoje za prihranek energije. O tem bomo torej razpravljali. Druga točka, ki bi jo želela izpostaviti, pa je vprašanje deleža naložb v energetsko področje v okviru kohezijske politike. O tem komisija razpravlja na dvostranski ravni s državami članicami. In moram povedati, da je od držav članic eh, odvisno. One morajo pristopiti k komisiji in eh, začeti razpravo o tem. Torej, države članice morajo tukaj prevzeti pobudo. Uh, imamo tudi uh, orodje tehnične pomoči, Eh, ki pomaga državam članicam izvajati ključne projekte na področju kohezijske politike in pa energije. Vse skupaj eh, seveda dviguje kakovost in pa količino projektov v ključnih sektorjih. To so torej eh, dve pripombi k vašim predlogom. Hvala lepa. Najlepša hvala ne vidim, da bi se še kdo prijavil za razpravo. Se pravi, tudi vi ste opravili dobro delo. Eh, do 11. novembra 12. ure lahko vložite eh, predloge sprememb. Lahko nadaljujemo takoj s 15. točko, če se. S tem strinja kolega Remek, se pravi, da bi lahko sedaj že obravnavali 15. točko. Politične skupine so se upam, da potrudile, da eh, so o tem obveščeni poročevalci v senci, ne da bi potem nastale težave. Torej, predajam besedo kolegu Remeku. Prosim, beseda je vaša. Eh, děkuji, pane predsedo, eh, i když je to trošku neočekávaný. Hvala lepa, gospod predsedujoči. nekoliko sem presenečen in uh, relativno zgodaj še, ampak skušal se bom kar najbolje potruditi. Večina izmed vas se zaveda, da moje poročilo že dalj časa obstaja. moje oso, osebje ter sam eh, sumim, da je situacija sedaj še slabša, kot pa takrat, ko smo se lotili dela. Situacija je slabša zato, ker eh, še vedno obstajajo stari problemi projekta, predvsem vprašanje financiranja in pa ostaja tudi uporto vprašanje, kaj narediti kot naslednji korak. Na osnovi informacij, ki jih imam na razpolago in uh, udeležil sem se marsikatere konference na visoki ravni o tem vprašanju, uh, se mi zdi, da nihče ne postavlja pod vprašaj projekta kot takšnega. Projekt je še vedno zaželjen. In uh, Razloge za to naštevam tudi v poročilu, ki je že dalj časa na razpolago. Evropa želi ohraniti svojo raven konkurenčnosti zlasti napram eh, ZDA, Kitajski, Ruski federaciji in pa drugih, drugim državam. Ključno vprašanje ostaja to, da še vedno nimamo potrebnih informacij strani komisije. Komisija je že dolg, obljubila, že pred dolgo časa, da bo nam dala na razpolago te podatke. E, in dokler nimamo teh podatkov, teh informacij, nima smisla, da nadaljujem delo na poročilu. Evropska komisija ima vse bistvene podatke o tem projektu. Nedavno smo slišali, da bi naj o vesoljski politiki razpravljali v okviru sporočila o industrijski politiki. Vendar pa se s komisijo o tem ta teden nismo mogli pogovarjati, tako da sedaj preprosto ne vemo, eh, kakšna je situacija. Drugo odprto vprašanje se zdi naslednje. Cela vrsta držav članic si je preprosto umila roke, ko gre za ta projekt. In tudi to je posledica ravnanja komisije. Zato je krivo pomankanje informacij. E, tukaj se bom ustavil in e, seveda sem na razpolago za vprašanja. Hvala lepa. Kolega Brzina se je prvi javil k besedi. Děkuji, děkuji za slovo.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 da naj eh, pošlje komisiji uradno pismo in da naj komisija vpraša, kaj se dogaja na tem področju. Nismo sposobni identificirati razloga za vso to zavlačevanje. Lahko da je kriva komisija, lahko da obstajajo tudi določeni zapleti, ampak resnično bi želeli vedeti,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 Večkrat sem že to doživel, da je komisija vedno znova povedala, da je potrebno najti finančno rešitev za celoten projekt. In eh, to finančno rešitev bi naj predstavili konec eh, letošnjega leta ali pa ob začetku naslednjega leta. Enako so bili obravnavani projekti v povezavi z drugimi postopki financiranja pri, novim, pri novih administrativnih ureditvah za Galilejo smo naleteli na zastoj. Komisija sicer eh, nadaljuje z delom, ampak eh, strinjam se s kolegom, Eh, poročevalcem potrebujemo vse potrebne informacije za to, da bomo vedeli, kako bi naj napredovali vsi ti projekti, kakšni, kakšna njihova usmeritev in eh, kakšni so naši cilji za leto 2013-2014. To so bistveni pomeni za delovanje celotnega sistema. Zauzemam se za to, da si skupaj da skušamo pridobiti več informacij. Nažalost, nas komisar ni obiskal in zato nismo zvedeli nič novega. Tudi iz razprav v odboru je razvidno, da je potrebno določiti finančni okvir, okvir financiranja in brez teh podatkov ne moremo nadaljevati z delom. To poročilo je del nekega kompleksnega sistema. Hvala lepa. Hvala lepa. E, nadaljnih govornikov ni ali je z nami predstavnik komisije. Izvolite besedo. Micro, yeah. Thanks, Mr. Uh... Hvala. Govorim v imenu generalnega sekretarjata. Če bi se držali dnevnega reda, bi lahko ob enajstih poročali o tem projektu, ampak eh, ker sedaj nimam vseh potrebnih podatkov, vam bom odgovoril kasneje. Hvala lepa, gospod Geremek, želite vi še enkrat besedo? Izvolite. No, eh, je to samo, že mi je bohužel temež. Eh, Hvala lepa. Nažalost so ti zastoji postali pravilo. Pri tako pomembnih projektih Evropske unije, pri projektih, ki bi bili vidni v vsem svetu, se vedno dogaja to, da improviziramo. In uh, to nas ne kaže v dobri luči. V zadnjih tednih sem ugotovil, da nas javno mnenje v Evropi pri tem projektu ne podpira. Razloge za to niso znani. Morda gre vse skupaj prepisati temu, da nihče ne razume praktičnih posledic tega projekta. Obstajajo pa tudi telesa, ki dvomijo v ta projekt. To je zavajujoče. Žal nam je, da nismo našli potrebne rešitve in da nismo sposobni v mirnem vzdušju razpravljati o tem projektu. Zauzemam se za neko resno srečanje, za resno razpravo. In zahvaljujem se tudi kolegom, ki so me pri tem podpirali. Podpiram tudi to, kar je povedal kolega Brzina. Morda bi se lahko srečali poročevalci v senci in na to bi lahko oblikovali predloge, kako nadaljevati z delom. Hvala lepa. Veliko razumevanja imam za to, kar ste povedali. Resnično vse skupaj ni spremljivo. Gospod Heremik, mislim, da bi morali se odzvati na predlog kolega Berzine. Srečali bi se lahko poročevalci v senci, pa tudi sam bi želel podati predlog. Um, po dogovoru z vami bi želel poslati kolegu taja, eh, komisarju Tajanju pismo, vendar pa morate vse skupaj uh, tudi vi podpreti. Kajti že mesece tukaj ni bilo napredka in mislim, da bi morali komisarju Tejanju poslati sporočilo. Sam sem pripravljen, bodi si sam ali pa skupaj z vami, napisati pismo in uh, pritisniti na komisijo. Ali se s tem strinjate? Da, dobro, potem se vam zahvaljujem in prosim sekretarjat, uh, da poskrbi vse potrebno za to pismo. Sedaj smo upravili s točko 15, sedaj imamo še nekaj časa, kajti šele ob desetih je glasovanje, eh, tako da lahko uh, spijete še kakšno kavo, ampak prosim, da ste vsi skupaj spet tukaj ob deseti uri, kajti začeli bomo točno.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 Meine, kann man beginnen? Kann ich äh, ja, das? Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kolleginnen, Kollegice. Prehajamo na glasovanje. Glasovanje je danes zelo pomembno, ampak tudi zapleteno zato bi vam bil hvaležen, če bi mi najprej prisluhnili za minuto ali dve, kaj ti kar nekaj opozoril imam za vas. Prvič, po glasovanju bomo še enkrat razpravljali o točki 15. Kaj ti? Medtem je prišla predstavnica komisije, in komisiji želim dati možnost, da pove nekaj o tej temi. Razprava je že potekala, veliko vprašanj je odprtih in po glasovanju bi vas prosil, da tisti, ki želite zapustiti dvorano, hitro, to napravite hitro. Tisti, ki ste zainteresirani, eh, ki vas zanima odgovor komisije, pa lahko ostanete tukaj. Druga pripomba, tudi tukaj vas prosim za pozornost. Včeraj zvečer, ob 8 ali ob 9 uri zvečer, sem dobil uh, glasovalne sezname za odbor in na to sem dob, ob 10 dobil še glasovalni seznam uh, lastne politične skupine. Ne vem, zakaj je temu tako, ampak uh, lahko vam povem, da glasovalnih seznamov ob naslednjem trenutku ki bodo prišli tako pozno, ne bom več sprejel. Naj vam povem, zakaj. Zame je bilo težko kot uh, eh, predsedejočemu si vse skupaj še ogledati, vse skupaj preučiti. In uh, nemogoče je, da če glasovalni seznami pridejo tako pozno, da potem kolegi dobro in premišljeno glasujejo. Sedaj ne želim nikomor nič očitati. Ampak, če želimo razumno in pravično glasovati, uh, potem ne smemo ravnati tako. Glasovalni seznami morajo biti že popovdan na razpolago, tako da si bodo kolegi lahko to ogledali. Če se to ne bo zgodilo, bo glasovanje predstavljeno, kar tudi ni tako hudo. Ehm, to sem skoraj napravil že danes, ampak ker so teme pomembne in uh, Zaradi tega, ker je ravno potekal turkizni teden in veliko kolegov ni bilo, sem se odločil sprejeti te glasovalne sezname, ampak prosim, da v bodoče ravnamo drugače. Tretja pripomba. Prosim vas za razumevanje. Spet imamo seznam z številnimi glasovanji, zapletenimi glasovanji. In uh, imamo še nekaj tehničnih problemov. Luisa ni, on je edini iz sekretarijata, ki lahko uh, ravna s to napravo. Jaz sam je ne razumem in to tudi ni potrebno. Skušali smo vse skupaj organizirati. Mislim, da bo glasovanje dobro potekalo, ampak vseeno vas prosim za potrpljenje. Pa še postopkovno vprašanje. Kolega Turnes. Gospod predsedujoči, strinjam se z vami. Delo ni dobro, če glasovalne sezname dobimo tako pozno. Zato predlagam, da to obravnavamo na naslednjem sestanku koordinatorjev in da anali, analiziramo tiste poročila, kjer uh, lahko že pred glasovanjem rešimo tehnične probleme, uh, in lahko glasovalne sezname dobimo pravočasno. Pri tistih eh, poročilih, kjer določene politične skupine ne dovolijo sestankov tehničnega eh, osebja, pa se zgodi naslednje. Malo je časa za sestanke med poročevalci v senci, potem se tehničnih težav ne odpravi in zato na koncu prihaja do zamud in do pritiskov. Mislim, da bi morali o tem razpravljati na sestanku koordinatorjev, zato da bi našli rešitev. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Odi. Oui, monsieur le Président, pour vous soutenir et, et, et ajouter. Hvala lepa. Tudi sam se strinjam z vami. Mislim, da smo priča upada, upadu kakovosti parlamentarnega dela. Dodal bi tudi to, da smo tudi kompromisne predloge sprememb eh, dobili veliko prepozno in da koordinatorji ne bi smeli sprejeti predlogov sprememb, ki so zapisani samo v angliščini. Tukaj se zauzemamo za več jezičnost in mislim, da bi je čas za razmislek o poteku dela v odborih. Hvala lepa. Torej, ne želim sedaj odpirati predolge razprave o tem, tako da bolje, da se posvetimo posameznim temam. Najprej bomo glasovali o poročilu Žado, državne pomoči za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov. Dokumente imate, tudi glasovalni seznam in sedaj lahko glasujemo. Predlog je bil 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ne, ne, glasovati moramo. 69. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. 70 za, proti. Ponavljamo. Predlog spremembe 70 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 12 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 ne, je brezpredmeten. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverili bomo elektronsko. Kompromis ena. Prej moramo imeti še test, eh, preizkusno glasovanje. Preizkusno glasovanje. Je vreme lepo ali ne? Pa dajmo. En glas preveč iz Evropske stranke, dva preveč. Okay. Evropska ljudska stranka sedaj je v redu. In sedaj glasovanje o kompromisu ena. Glasujemo. konec glasovanja. Jasen rezultat. Torej sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 86, identičen, 84 za, z ustnim predlogom spremembe. Za. 84 z ustnim predlogom spremembe za, proti, Ni jasno še enkrat. 84 z ustnim predlogom spremembe. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. E e Evropska ljudska stranka in glas preveč. Sprejeto. 83 z ustnim predlogom spremembe. Brezpredmeten. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 87 za, proti, vzdržani, sprejeto. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3 za, proti. Ali imate problem? Z popravki. Želel bi bes četati besedo only iz kompromisnega predloga spremembe. Kompromis tri. Zdi se, da je to dogovorjeno, da se črta besedo only. Se strinjate s tem predlogom spremembe? Dobro, potem pa kompromis 300 o manjšo spremembo za proti vzdržani sprejeto. 85 za. 85 za. Ne, ne, oprostite, oprostite. 95 se upravičuje, predsedojoči številka 95 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 4 za, kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto, 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, 100 za, proti, vzdržani, vzdržani. Preverimo. Preverjamo predlog spremembe 100. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 101. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 20, brezpredmeten, 104. O 103 glasujemo sedaj. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto štiri je brezpredmeten, enaindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvaindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto, 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Oziroma preverili bomo predlog spremembe 24. Konec glasovanja. Sprejeto. 107. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 25. Za. Proti. Vzdržani. Še, en, še enkrat bomo glasovali. Predlog spremembe 25. Dvignite roke. Za. proti. Vzdržani. Preverimo elektronsko. 25 glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 108 za, proti, vzdržani, sprejeto. 109 za, je brezpredmeten, se opravičujem. 109 in 110 sta, ne, sta brezpredmetna, 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 112, 113, 114 za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko. Ne vem, kakšen je rezultat. Glasujemo. 112, 113 in 114. Konec glasovanja. Evropska ljudska stranka, eden preveč. Oprostite, še enkrat bomo glasovali, saj je prišlo do napake. 112, 113, 114 glasujemo. Je sedaj v redu? Še dva bi lahko glasovala pri Evropski ljudski stranki. To je redko. Sprejeto. 29. Za, proti. Še enkrat. 29. Za, proti. Vzdržani. Sprejeto. 30. Za, proti. Vzdržani. preverimo elektronsko. 30, nochmal. 30, glasujemo. Zavrnjeno. 30 za. Vsi ostali so brezpredmetni, kompromis pet. O 31 je potrebno glasovati, kajti 30 je bil sprejet. 31 za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko. Predlog spremembe 31 glasujemo. En glas Evropske ljudske stranke preveč, konec glasovanja sprejeto. 32, tudi o tem moramo glasovati. 32 za, proti. Še enkrat, 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5. Za, proti, preverimo. Kompromis 5. Glasujemo. Two. Two PPE. Two PPE. Zwei PPE too much dva glasa Evropske ljudske stranke preveč. Konec glasovanja. Še enkrat moramo glasovati, kajte prišlo je do tehničnih problemov. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 ja, 25. 27 za, 25 proti in en zdržan glas. Jetzt kommen wir zu Punkt 33. Antrag. Sedaj predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34. Mm, da, 34. Je brezpredmeten, pa tako 35, številka 3 za proti vzdržani sprejeto. 36 za proti preverimo predlog spremembe 36. Glasujemo. En ILS e preveč. En glas Evropske ljudske stranke preveč. Sedaj pa v redu. 27 proti 27 je zavrnjeno. Kompromis šest. Glasu, um, za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Ja, sva globiš klava. Mislim, da je bilo jasno. Želite preveriti? Dobro, kompromis šest. Glasujemo. Konec glasovanja. No, precej jasno. Sedemintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjen, enainštirideset, enainštirideset in triinštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno, osemintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, sprejeto. 39 za. Ne, je brezpredmeten. Zapleteno je, kaj ti ne gre samo za kompromise, ampak tudi za posamezne predloge sprejem. Zato je tako težko. 40. Brezpredmeten. 4. Glasujem ne, prav tako postane brezpredmeten. 42. Glasujemo. Za. proti. Še enkrat. Pomagali mi boste, če boste jasno dvigovali roke. 42 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 7. Za. Proti. Preverimo elektronsko. Kompromis 7 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen 26 proti 26. Sedaj pa predlog spremembe 44 za proti Še enkrat. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 in 49 sta identična za proti vzdržani sprejeto. 50 za proti vzdržani sprejeto. 6 za proti vzdržani zavrnjen. 7 za proti vzdržani zavrnjen. 51. 51 za, proti vzdržanju, zavrnjeno. 53 za, proti vzdržanju. Preverimo elektronsko. Predlog smo imeli 53, glasujemo. Konec glasovanja sprejet. 52 kot dodatek za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj številka 9. I think number 9. Exactly. Številka 9. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno 62 za, proti, vzdržani, sprejeto 63 za, proti, vzdržani, sprejeto 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, oziroma preverimo 64. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 11. Za proti, vzdržani, zavrnjen. 65 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 za, proti, vzdržani, sprejet. 47 je brezpredmeten sedaj pa končno glasovanje. Najprej pa bomo dali besedo gospodu Žadoju. No, eh, je connais la dimension euh, fortement culturelle, politique, sociale et économique euh, de. Poznam euh, socialne, gospodarske in druge vidike euh, rudarstva, ampak to, kar bomo sprejemali, bo imelo proračunske, socialne, gospodarske in druge posledice in zato ne želim, da se moje ime povezuje s tem poročilom. Dobro, sedaj glasujemo o končnem poročilu. Konec glasovanja. sprejeto. Čestitamo. Ähm, damit kommen wir zum Punkt 8. Sedaj pa točka 8, pregled akcijskega načrta o energetski učinkovitosti. Poročilo je pred vami, tu bojo zadeve še bolj zapletene. in zato vas opet prosim za pomoč. Torej, bomo začeli. Kompromis, ne, 63, prvi predlog spremembe, 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63, 83, oprostite pravi, za. Koga sem pozabil? 65 je brezpredmeten. Torej, 83 lahko naredimo elektronsko. Bomo kar takoj elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 28 proti 24. Kompromis 8 za. Proti. Zdržanje sprejeto. Kompromis 8 plus 1 za. Proti. Zdržanje sprejeto. Sedaj pa 89 za. Proti. Zdržanje zavrnjeno. No, preverjamo, 89 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 9 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, zdržani, sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 114. Glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto pojma nimam. Elektronsko glasovanje, drugi del 114. Glasujemo. Konec glasovanja. NEPP preveč. 27-27 zavrnjeno. Kompromis 12 plus 1 za. Oprostite, 116. Oprostite, 116, 116 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 12 plus 1 za, proti vzdržani zavrnjeno. 90 od, brez predmeten. 12 plus 1 želite preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Ne, zavrnjeno. S tem je 90 brezpredmeten. Kompromis 13 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za proti vzdržani sprejeto. O 91 glasujemo. 91, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Kompromis 5. Kaj moramo preveriti? 91 preverjamo. 91 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 15. Za, proti, zdržani sprejeto. O tem moramo glasovati v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Drugi del za, proti. 122. Prvi del preverjamo, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. No, tako dobrih oči pa vendarle nimam. 26, 26, nič, to pomeni, da je zavrnjeno. Sedaj pa drugi del. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 123 je brezpredmeten, 124 moramo glasovati, 124 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 17 za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 18 za, proti, zdržani vzdržani sprejeto, 150 za, proti, vzdržani sprejeto, 157 za, proti, vzdržano sprejeto, kompromis 19 za, proti, vzdržani sprejeto. 168 za, proti, vzdržani sprejeto sprejeto. Kompromis 20 za proti stržani sprejeto. 182 za proti stržani sprejeto. 186 za proti stržani zavrnjeno. 186 preverjamo, glasujemo. konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa sto... 187 za, proti pili ste ček, preden sem sploh rekel rezultat in sploh niste dvignili rok. To je zelo težko. Prosim, da dvignete roke, potem bodo zadeve včasih lažje. 187, kdo je za? Roke gor. Proti. Zdržani. Sedaj pa mislim, da je sprejeto. Želi to kdo preveriti? Razumem. To bi tudi jaz naredil. 187. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 21 za, proti, zdržanje. Sprejeto. 194 brezpredmeten. Kompromis 22 za, proti, zdržanje. Sprejeto. Kompromis 23 za, proti, zdržanje. Sprejeto. Kompromis 24 za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 potem 226 postane brezpredmeten, 27 za, proti, zdržani sprejeto. 233 za, proti, zdržani sprejeto. 234 v treh delih, prvi del za, proti, zdržani sprejeto, drugi del za, proti, zdržani sprejeto preverjamo, drugi del preverjamo, glasovanje odprto. Konec glasovanja. Sprijeto. Tretji del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 28 za, proti, zdržani, sprijeto. 98 v dveh delih, prvi. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del postane brezpredmeten. Sedaj pa 238. As an addition, poročevalec želi nekaj povedati o tem. Izvolite, gospod Mencen. V zvezi za 238, drugi del o drugem odstavku, bi rekel, da ga to krije kompromis 28. Hvala. Torej je to urejeno, ni treba nadaljevati in gremo lahko takoj. Na kompromis 29, torej kompromis 29, kdo je za kompromis 29? proti, vzdržani, sprejeto. 252, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 253, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj 254, 55, 56, 57, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 31. Za, proti, zdržano, sprejeto. Kompromis 31 plus 1. Zelo zapleteno. Torej 31 plus 1. Kdo glasuje za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 32. Za, proti, vzdržani sprejeto. 272, as an addition. Gospod Benson, tudi tu, to je že zajeto v predlogu sprememb 32. Hvala. Torej, tudi to brezpredmetno. Gospod Žado se s tem ne strinja, izvolite. Žal mi je, predsedujoči, ampak jaz se s tem ne strinjam. To ni pokrito tukaj. Dobro, kako bomo sedaj odločili o tem? Eden pravi, da je to pokrito, drugi pravi, da ne. To je predlog gospoda Žadoja in Enkrat smo že imeli ta stres okoli teh amandmajev, kako se dela s tem. Mislim, da moramo glasovati. Če predlagatelj to zahteva, potem moramo glasovati, če se strinjate. Mislim, da je to jasno. Torej, 272 glasujemo. 272. Kdo, se, kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjeno. Evo, in smo problem rešili drugače. 284, brez predmeta, ne to res. Torej, 284, jih lahko združimo, 284, 85, 86, gospod Žado in kolege, lahko to glasujemo skupaj o tem. Torej, 284, 85, 86, kdo se strinja proti zdržanju torej ni sprejeto kot dodatek, ampak zavrnjeno kompromis. Bomo preverili, dobro, prostite, torej preverjamo 284, 85 in 86 kot dodatek, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 32 plus 1 za pro, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 33. Za, proti, zdržani, sprejeto. 34. Kompromis 34. Za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 35. Da, 35. Zdaj za, proti, zdržano, sprejeto. 301 za, proti, stržani. Preverjamo, 301 preverjamo, glasujemo. En glaso preveč, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 36 za 36, proti, zdržani sprejeto. Kompromis 37 za, proti, zdržani sprejeto. Den zweiten Teil von drei. Drugi del 311. Glasujemo ločeno. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni. No, preverimo drugi del 311 z ustnim dopolnilom. A ne, o tem glasujemo posebej, torej brez ustnega predloga, samo o drugem delu glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa predlog poročevalca za ustni, spravi ustni predlog, kdo je za, proti. To je čisto noro. Sprijeto. Ampak včasih je to res težko spoznati. Sedaj 312 za, proti. preverjamo. 312, žal mi je. To gre vse malo počes. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prosim za razumevanje, ampak včasih gre kar se malo počes in je težko oceniti zadeve. Kompromis 38 za. Proti. Zdržani sprejeto. No, to je še enostavno 321 za, proti 321. Bomo preverili 321, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 322 za. proti, vzdržani, zavrnjeno. 324 za, proti, je bilo prehitro, 324 za, proti, vzdržani, sprijeto. 325 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 39 za, proti, zdržani, sprijeto 328 za, proti 328 za. Preverjamo, glasujemo. Še en manjka, konec glasovanja. Nikdo ne glasuje, zavrnjeno. 329 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 329 preverjamo, glasujemo. Prosim, glasujte vsi. Konec. Sprijeto. Kompromis 41 za proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 40 za, proti, zdržani, sprejeto. 337 za. 337, 337 za, proti. 334 je bil umaknjen. 337 pa je sprejet. Kompromis 42 za. Proti. Zdržani sprejeto. 339 za. Proti. Zdržani sprejeto. 343 za. Proti. Zdržani sprejeto. 344 v dveh delih. Prvi del je že pokril drugi del za proti zdržani sprejeto. 346 za proti zdržani sprejeto. Kompromis 43 za proti zdržani sprejeto. 349 za proti zdržani sprejeto. Kompromis 45 za proti Držani, sprejeto. 300, ta tudi odpade. Kompromis 46. Gospod Benson. V zvezi s 364, to je že pokrito v kompromisu 39. Dobro, potem sedaj prihajamo na kompromis 46. Kdo je za? Hvala, proti, stržani, tudi sprejeto. 371 za, proti, stržani, sprejeto. 372 za, proti, preverjamo. 372 preverjamo. glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 373 za. Proti. Vzdržani. Ne pa sploh ne morem več. Torej, 373 tudi za. Nihče. No, ja, vendarle. Hvala. Proti. Vzdržani sprijeto. 375 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 375 preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. No, pri enem glasu v gor ali dolje časih težko videti, ampak časih je res laže, če dvignete roke. 376 za. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. 378 za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 379 za. Proti? Proti? Zdržani sprejeto. 385 v dveh delih. Prvi del za. Proti? Zdržani, zavrnjeno drugi del za. To sta bili. Dobro, preverimo prvi del od 385. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del za proti. Zdržani zavrnjeno, kompromis 47 za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis 48 za, proti, zdržani sprejeto. 397 za, proti, zdržani. Preverjamo. 397 preverimo. Oglasujemo. konec glasovanja. 397 je sprejet, oziroma glasujemo o tem. Konec glasovanja. Še enkrat ponavljam glasovanje, ker je šlo prehitro, so nekateri narobe glasovali. Torej, 397 elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavarnjeno. To pa se je splačalo. Sedaj pa 400, prostite, 400 za, proti Združanje sprejeto. 402 je brezpredmeten, torej kompromis. Naslednji na mojo seznamo je 49. Kdo je za? Kdo je proti? Združanje sprejeto. 410 za, proti. To je bilo pa prehitro. 410 za, proti. Preverjamo. Preverjamo 410. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 411 za, proti. Zdržanje sprejeto 412 za proti, zdržano sprejeto. 413 za proti, zdržani zavrnjeno. 414 za proti, zdržani sprejeto. 415 za. 414 moramo preveriti. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 415 za. Proti. Zdržanje. Sprejeto. 416 za. Ne. 414 je bil zavrnjen, torej 416 za, za, proti, polovica ni glasovala. 416. Kdo je za? Prosim, dvignite roko. Hvala lepa. Kdo je proti? Tudi to nič ne pomaga. Hvala, bomo preverili. Glasujemo. En je les preveč, hvala. Zavrnjeno. 417 za. proti, vzdržani sprejeto, 418 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Lahko preverimo, 418. Konec glasovanja. Sprijeto. 420. Ja, to je zato, ker kolega Tomas še nekoga poklical. 420 za, proti. Srečanje ni zavrnjeno. Mislim sicer, da je bilo jasno, ampak dobro, preverimo. 420, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prav imate. 424 za. Proti vzdržajeno sprejeto. Sedaj pa kompromis 1. Ali naročimo kosilo? Kompromis 1. Za. Proti vzdržajeno sprejeto. 14 za. Proti vzdržajeno sprejeto. Zavrnjeno. 16 za proti, zdržani, zavrnjeno. 16, preverjamo. 16, glasujemo. Prosim, da si glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2, za, proti, sprejeto ustna sprememba 20 za. Minutko prosim, gospod Vidal Kvadras. Cuando votan todos los miembros presentes con derecho a voto. Torej, če vsi glasujejo, koliko mora, bi moralo biti število, če vsi glasujejo? vsi, ki smejo glasovati, če so tukaj, kakšno je končno število? Ponovadi 53, ampak to je različno. Včasih ne glasujejo vsi, ne moram tega spremeniti. Včasih je pač tako, da vsi ne glasujejo. Danes jih je vedno 53 bilo. Če vsi glasujejo, jih je 53. Ne, 60 nas je. Običajno nas je 60. Ne, 55 je običajna številka, če so vsi prisotni. Najboljši rezultat danes pa je bil 53. Torej, dva kolega manjkata. Hvala. Zdaj pa še enkrat glasujemo. Kompromis ena za. Oprostite, oprostite. Sedaj sem se pa jaz zmedel. Prosim, oprostite mi kompromis 2 smo tudi že pokrili, bili smo pri 20. Eh, predlogu in sicer je to ustni predlog. Za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, zdržani, sprejeto. 24 za, proti, zdržani, sprejeto. Preverimo. Dobro. preverjamo 24. Glasujemo. Še lahko glasujete? Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis 5. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 36 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa 37, 38, 39, kdo je za, proti, preverimo. 37, 38, 39, preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 41 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, zdržani, sprejeto. 44 za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 proti. Preverimo. 45 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 46 brezpredmeten, 47 za, proti. in ostali ne sodelujejo. To je zavračanje dela. Ne. Sprijeto. 6 plus 1 kompromis, kdo je za? Proti. Zdržani sprijeto. 48 v dveh delih. Prvi del za. Proti. Zdržani sprijeto. Drugi del za. Proti zdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Kdo pije, da preverimo? Preverimo, dobro. Drugi del preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Petdeset za, proti.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 57 ustno, z ustno spremembo. Reza. Pa odrubik beseda je tvoja. To je moj predlog spremembe. Ampak ustne spremembe mi pa ni všeč in sem proti. Torej, glasujemo o originalni verziji Rubik, kdo je za, brez ustne spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o predlogu kolega Rubiga, brez ustne spremembe, glasujemo. Konec glasovanja. Z majhno večino sprejeto. 59 za, proti, zdržani zavarnjeno. 60 je brezpredmeten. Moramo glasovati, glasujemo za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverimo 60. Glasujemo. Zavrnjeno. 61. 62 glasujemo za, proti, zdržani s prijetom številka ena, kaj pa je to, moramo o tem glasovati. Številka pet, za, proti, zdržani, sprijeto, dva, brezpredmeten, sedaj pa vsi skupaj, tri, štiri, šest, sedem, osem in devet. Dve za, proti, zdržani, sprijeto. Ena od Envija je brezpredmeten, dva tudi, tri tudi, štiri. Envi, kdo je za, kdo je za, štiri Envi, kdo je proti. Proti, zdržani, zavrnjeno. Pet Envi, brezpredmeten, šest. Sveda, če bi toliko proti, šest Envi, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedem Envi, za, proti proti, vzdržani sprejeto. 12 envi za, proti, vzdržani sprejeto. 14 envi za, proti, vzdržani sprejeto. 16 envi za, proti, vzdržani sprejeto. Osemnajst envi je tudi brezpredmeten, 19 in 2 drugi del za proti zdržani sprijeto. 22 je brezpredmeten, 23 in 2 za proti. Kaj pa ostali pravijo? Še enkrat prosim, 23 za proti zdržani. Preverimo. Mislim sicer, da je sprejet, ampak bomo preverili. 23, glasujemo. Konec. Sprejeto. 24 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, zdržani, sprejeto. 28 za proti, vzdržani sprejeto, 29, 30 in viza proti, vzdržani tudi sprejeto, 31 za, proti, vzdržani sprejeto, 33 za, proti, vzdržani sprejeto, 34 za, proti, vzdržani sprejeto, 35 za, proti, vzdržani sprejeto regi 2 e, za, proti, zdržani sprejeto, 3 za, proti, zdržani sprejeto, 8 regi za, proti, zdržani sprejeto, 10 za, proti, zdržani sprejeto in s tem lahko glasujemo o celotnem poročilu, glasujemo. Konec glasovanja. En je, um, je les preveč, sedaj nas je že 54. Sprejeto z veliko večino. Čestitke. Sledi naslednjo, naslednje poročilo in sicer poročilo o BDP-ju, to je poročilo gospe Matijas. Kompromisni predlog ena za oziroma kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 26 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 29 za, proti, vzdržani sprejeto. 30 za, proti, vzdržani sprejeto. 32 za, proti, vzdržani sprejeto. 33 za, proti, vzdržani sprejeto. Proti vzdržani sprejeto 34 za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za. No, vedno o mojih predlogih želite elektronsko glasovati. Glasujemo. 34. Glasovanje. 34. Glasujemo. Konec glasovanja. pravi prijatelji, sedijo tu v dvorani. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani sprejeto. 36 za, proti, vzdržani sprejeto. 38 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Oziroma sprejeto, se opravičujem, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani sprejeto. 40 za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 No, še enkrat malo sem bil zmeden. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 Oprostite, Markus Pipa. Za glasovalni seznam ILS e želim povedati naslednje. Gospod Tokalas me je kot poročevalec eh, obvestil o dodatnih argumentih in predlagam ILS, e da sledijo njegovem predlogu o 20. predlogu spremembe v glasovalnem seznamu, pa je minus 20. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 21 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 1 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 2 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 3 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 4 za proti vzdržani sprejeto 5 za, proti vzdržani sprejeto 6 za, proti vzdržani sprejeto 7 za, proti vzdržani sprejeto. In končno glasovanje, glasujte prosim. Closed. Konec glasovanja.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 sprejeto 8 za, proti vzdržani sprejeto 9 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto. Ja, yeah. okay. Fünf, Kompromiss 5 kompromis 5 najprej, za proti vzdržani sprejeto, sedaj 15, ne, brezpredmeten. 20 za, proti vzdržani sprejeto, 21 za, proti vzdržani sprejeto, 22 za, proti vzdržani sprejeto bomo preverili 21. 22. Glasujemo. And. Konec glasovanja. Sprejeto. 23 za, proti, vzdržani sprejeto. 24 za, proti, vzdržani sprejeto. 25 za, proti, vzdržani sprejeto sprejeto. 26 za, proti vzdržani sprejeto. 27 za, proti vzdržani sprejeto. 28 z ustnim amandmajem za, proti vzdržani sprejeto. 29 za, proti vzdržani sprejeto. 30 za, proti vzdržani sprejeto. 31 brez predmetn, 32 za, proti vzdržani sprejeto 33 za, proti, proti vzdržani sprejeto 34 za, proti vzdržani zavrnjeno 35 za, proti vzdržani sprejeto 36 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto 36 za. 41 za, proti vzdržani sprijeto in končno glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja sprejeto. Čestitke. Sledi poročilo gospe Kohmerin. ena za, hvala, proti vzdržani sprejeto, dva za, proti vzdržani sprejeto, tri za, proti vzdržani sprejeto, štiri za, proti vzdržani sprejeto, pet v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto, šest za, proti vzdržani sprejeto,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 11 bomo preverili. Začetek glasovanja o 11. predlogu spremembe in konec glasovanja zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto 13 za, proti, vzdržani, sprejeto 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 15 za, proti, vzdržani, sprejeto 16 za, proti, vzdržani, sprejeto 17 za, proti, vzdržani, sprejeto 18 za, proti, vzdržani, sprejeto 19 za, proti, vzdržani, sprejeto 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 21 za, proti, vzdržani, sprejeto 23 za, proti, vzdržani, sprejeto 22 za, proti, vzdržani, vzdržani. To bomo preverili 22, elektronsko glasovanje, začetek glasovanja, konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 za, proti vzdržani sprejeto 25 za, proti vzdržani sprejeto 26 za proti vzdržani sprijeto 27 za. 27 je umaknjen, 28 za, proti vzdržani sprejeto 29 za, proti vzdržani sprejeto 30 za, proti vzdržani sprejeto 30 za, elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 30. Začete glasovanja. Konec glasovanja. No, to je jasno, stališče zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, sprijeto 32 za, proti vzdržani zavrnjeno 33 za, proti vzdržani zavrnjeno 34 za, proti vzdržani sprejeto 35 za, proti vzdržani sprejeto 36 eh, brezpredmeten 37 za, proti vzdržani zavrnjeno 38 za, proti Vzdržanje zabrnjeno. Končno glasovanje. Elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zdaj je prepozno. Sprijeto. Ta glas je bil še zelo pomemben, zadnji glas. Sedaj sledi poročilo gospe Ek. No, se kar čudim, da je to že porod, zadnje poročilo, o katerem glasujemo. No, lahko bi recimo še dodali nekaj elektronskih glasovanj, da se bo zavleklo. Kompromis ena za proti eh, sprejeto, 16 za proti vzdržani zavrnjeno, 17 za proti vzdržani sprejeto, 21 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis dva je za proti proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, oziroma nekaj smo preskočili, eh, spregledali 32, hvala podpredsednici, 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj kompromis 4 za, proti, vzdržani.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 vzdržani sprejeto 45 za, proti 45. Bomo elektronsko preverili 45 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8 za proti, vzdržani sprejeto, 49 za, proti, vzdržani sprejeto, 50 za, proti, vzdržani sprejeto, 51 za, proti, vzdržani. Tudi to je sprejeto, kompromis 9 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto kompromis ne. Eh, predsednik je rekel kompromis 59, ampak to je napaka. 58 za, proti vzdržani sprejeto, 59 za, proti vzdržani sprejeto, 60 za, proti vzdržani sprejeto, 62 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 11 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 12 za. Ne, spet sem nekaj spregledal. Torej, zelo sem površen. 63. prvi del, se opravičujem, 63. prvi del za proti vzdržani sprejeto. Sedaj sledi kompromis 12 za proti, vzdržani sprejeto. 64 za, proti, vzdržani sprejeto. 70 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 76 za. Ali je treba glasovati o vsakem posamično ali lahko glasujemo v sklopu? Ali bi lahko glasovali v sklopu? Ne, očitno ne. 76 za, proti, vzdržani sprejeto, 77 za, proti, vzdržani sprejeto, 79 za proti, vzdržani sprejeto, 80 za, proti, vzdržani sprejeto, 81 za, proti, vzdržani sprejeto, 82 za. Gospa Lina Ek želi nekaj povedati. Kratek ustni predlog spremembe, ki ga je vložila gospa Gutierrez Rodriguez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 vzdržani, sprejeto ena v sklopu, v bloku od ena do devet, vse predloge sprememb Lene Ek v bloku, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je to skoraj soglasno sprejeto, s tem pa sledi končno glasovanje. Zadnje glasovanje današnjega dne, uživajte v tem glasovanju. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. In to je sprejeto. Iskrene čestitke. Hvala gospodu Allenbergu, ki je vodil seznam in tudi ta elektronski stroj. Torej, to je multitasking, dobil bo posebno nagrado nemških založb ali računalniške industrije. Prosim vas, da ste mirni, kajti prosili smo komisijo, da še zauzame stališče eh, k 15. točki, drage kolegice in kolegi. Vsi, ki vas to ne zanima, prosim, da mirno zapustite dvorano. Ali da ste mirni v dvorani, drugače ne bomo več delali takih glasovanj oziroma na tak način in v takem številu. Kolega Rimek, ali želite najprej še nekaj povedati ali takoj damo besedo komisiji? Kaj želite? Mislim, da lahko takoj damo besedo komisiji. Dobro prosim za pozornost. Prosil sem vas, da ste tiho, da ste mirni, kajti predstavnica komisije posebej počakala v dvorani. Drage kolegice in kolegi, ali je možno, da bi bili malo bolj mirni? Mislim, da je pravično, če posvetimo pozornost tudi stališču komisije. Komisija ima besedo. Gospa Katarina Kavada, upam, da sem to pravilno izgovoril. Prosim, beseda je vaša. Correct, ja, pravilno ste izgovorili. Sem Katarina Kavada. Hvala, da ste mi dali besedo. želim se opravičiti, da danes do povda nisem bila v dvorani, ko ste obravnavali to točko. Sedaj pa želim nakratko obvestiti vaš odbor o nadaljevanju del v zvezi z umestnim pregledom evropskih satelitskih radionavigacijskih programov. Kot veste, ima komisija pravno in programsko obveznost, da svet in parlament eh, poročata, parlamentu in svetu poročata o tem in da jim posreduje bistvene informacije o izpopolnitvi oziroma uresničevanju tega projekta, izvajanju projekta in tudi o težavah, ki se pojavljajo. V zadnjih dveh letih smo doživeli dosežek, pa tudi večje težave. Torej moramo seveda govoriti o e, izzivih za prihodnost in tudi o tveganjih v zvezi s projektom Galileo. Komisija ve, kakšna so vaša pričakovanja bila v zadnjih šestih, sedmih mesecih v zvezi s tem poročilom. Od marca si pričakuje gospod Rimek strani komisije signal, da bi lahko ustrezno pripravil stališče parlamenta, mnenje parlamenta v zvezi s temi vprašanji. Danes vam želim vsaj podati Utemeljitev za te zakasnitve gre za dva razloga. In sicer je to prvič povezano z pripravo in oblikovanjem programa, na drugi strani pa tudi s institucionalnimi vprašanji. Kar zadeva programiranje, načrtovanje, lahko rečem, da komisija želi voditi resno razpravo s svetom in parlamentom o tem poročilu. In zato vam želi podati, predložiti eh, obsežen, utemeljen program. Želimo eh, stabilne tudi finančne podatke, ki omogoča komisiji opraviti dejansko oceno in razviti tudi realistične opcije. Danes vam lahko rečem, da je komisija v stanju vam predložiti vse finančne podatke, kaj ti razvojna faza se zaključuje in štiri satelite želimo eh, pognati leta 2011. Faza postavitve se končuje in postavitve eh, Podpisali smo že pogodbe, na zadnje 25. oktobra in sicer štiri pogodbe in, zad, in zadnje dve pogodbi boste podpisani do konca leta ali, do začetka, ali na začetku naslednjega leta. Galilejo je neodvisna, naj bi bila neodvisna storitev in tudi ampak finančno načrtovanje je kljub temu treba uskladiti s proračunom komisije. Kje smo danes? Kot veste, je komisija 19. oktobra sprejela sporočilo o proračunu Unije in od takrat naprej imajo menedžerji programa Galileo, torej vedo, da ne bo dodatnih sredstev za ta program pred letom 2014. Zato je komisija in gospod Tajani je v Štrasburgu tudi, to tudi že napovedal, torej namen komisije je, da uh, se delo nadaljuje v dveh korakih. Do konca leta oziroma na začetku leta 2011 bomo pripravili sporočilo o umestnem stanju tega programa in to sporočilo bomo predložili svetu in parlamentu. Pred eh, dokončnim sprejetjem stren, v kolegiju eh, bo podpredsednik obvestil uh, svet in parlament tudi že vnaprej uh, o vsebinah. In če bo potem na osnovi tega sporočila in na osnovi predlogov sveta in komisij in sveta in parlamenta, torej ko bo predlog potem izpopolnjen, bomo 2011 predložili zakonodajne predloge upoštevajoč eh, finančne perspektive. Intenzivna razprava, ki eh, mora potekati med vami in nami, je več kot potrebna, tako da bo program, da bo zagotovljen pravilen potek programa gospod eh, predsednik, gospi in gospodje, želim zaključiti eh, z dvema podatkoma. Za komisijo in za vas je Galileo strateški program, to je jasno, kot menedžerji tega programa je naša dolžnost, seveda pa nam je tudi veselje in čast, da bi ta program postavili na noge čim prej in na čim boljši način. Tudi če potrebnih sredstev za to do leta 2014 ne bo, želimo, od 2014 naprej biti prisotni na trgu z 18 sateliti, ki bodo takrat že uh, krožili. In Galileo bo v stanju, da našim državljanom in vsemu svetu ponudi tri storitve, ki koristijo vsem in ki nudijo veliko možnih aplikacij. Eh, komisijo veseli podpora parlamenta in mislim, da se bo to nadaljevalo v istem duhu, saj to ni samo pobuda komisije, temveč pobuda un Unije, ki naj bi jo vsi podpirali. Hvala vam za to, seveda pa bom rada odgovorila na vprašanja, ki jih boste morebiti postavili v razpravi. Eh, treba je govoriti v mikrofon. Eh, eh, no, hvala predstavnici komisije za to zelo jasno stališče. Kar zadeva podporo parlamenta, želim povedati, da je bila pred dvima tednoma tu v parlamentu pomembna konferenca, ki je sovpadala s podpisi za Galilejo in parlament je dokazal, kako se parlament angažira v tej smeri. Sedaj pa Bert je prosil za besedo in jo tudi takoj dobi. Hvala. Problem z Galilejem, in to smo že večkrat rekli, je, da je Galilejo v teku, ampak da je prišlo do določenih zamud. Pri, pri um, vesoljskih programih se pogosto prekoračijo proračuni tudi pri ITER kritiziramo upravo, management, eh, ampak pri ITER se še ni prav začelo, projekt Galileo pa se je že začel in želim povedati komisiji naslednje. Torej, gre seveda za eh, zagonske stroške in obratovalne stroške sistema z 18 sateliti in tudi še za dodatne stroške. Torej, um, ta projekt mora potem delovati 20-30 let, ne samo 4-5 let. Torej, um, z 18 sateliti je to uh, samo do polovice um, izpopolnjen sistem, s tem, kar lahko, to, kar lahko pozabimo. Uh, če, uh, Eh, ne bo eh, ta program eh, širši. Torej, če sedaj, če želimo dober funkcionalni sistem, moramo seveda tudi izračunati, koliko bi to stalo. Ampak zdi se mi, da smo nekje vmes in to pač ni zadovoljivo. Na eni strani ne vemo, ali bomo imeli dejansko operativni sistem in če ta sistem ni zares operativen, je to odvečen, redundanten sistem in nam sploh ne koristi, taki sistemi že obstajajo. In potem je kar bolje, da se uporabi denar drugače. Sej nimamo neskončno sredstev na razpolago v našem proračunu. Rokljer finančno ne vemo natančno, kam pesta, co moli, se je zelo težko odločit, odločiti, ker nimamo teh. Eh, utemeljitev. Gospod Lambsdorff. Hvala lepa. Omijil se bom samo na eno izjavo. Prihajam iz eh, države članice, ki ima velik interes pri programu Galileo in moram povedati, da sem razočarana s poročilom, ki smo ga slišali. Kaj ti to sporočilo pravi, da ni napredka in da ni informacij, o katerih bi tukaj lahko razpravljali. Ne ponavljam, da sem zelo razočaran. Eh, frau Kollegin Tikau. Gospa kolegica Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau... Hvala. Tudi jaz se želim eh, zahvaliti komisiji za eh, izvajanja želela sem opozoriti na to in priporočiti, priporočiti komisiji, da pri eh, prihodnih okvirnih programih za raziskave, pri programu 8 do 2014, da se sprosti dodaten denar za raziskave. Če govorimo o Galileju, gre predvsem za vzpostavitev infrastrukture 18 satelitov, saj eh, to vem, ampak to ne zadostuje ta infrastruktura, vključno z infrastrukturo na zemlji, dokler ni ustreznih storitev in aplikacij, ki dejansko omogočajo izkoriščanje eh, infrastrukture Galileo do zagona 18 satelitov leta 2018, 18, torej 18 satelitov do 2018 in 30 satelitov do 2018. To je program. E, torej gre pa usporedno tudi za uporabo, za storitve, za aplikacije, e, za katere je treba skrbeti, da bo e, res možno izkoristiti vse investicije v zvezi s projektom Galileo. Kolegica Hol, prosim. Hvala lepa. Najprej bi želela povedati, da je odgovor resnično nezadovoljujoč. Ni dobro, da poslanci dobimo tako malo informacij v času, ko bi že morali razmišljati o določenju oziroma o alokaciji denarja za Galilejo. In eh, ni pravilno, da bi morali sprejemati odločitve na slepo. Strinjam se s tem, kar so povedali kolegi. Gre za izredno razočaranja vredno situacijo. Ne dobimo informacij in se moramo soočati s temi zamudami. Pa še nekaj bi želela povedati. Navezujem se na to, kar je povedal gospod eh, Lamberc in gospod Tikov ko si ogledujemo stroške, bi resnično morali celotno oceno stroškov. Moramo vedeti, kaj se zgodi v primeru, da bi se projekt ustavil, po drugi strani pa moramo biti odkriti in pregledni in moramo razmisliti o tem, kaj nam prinese delni program v primerjavi z celotnim programom. Dodatno vrednost Galileja bi predstavljal polni program, Eh, na ta način bi lahko bili vodilni, eh, inovativni v svetu. Vse to je možno samo, če imamo polni program. In eh, komisija trenutno namiguje na to, da imamo nekakšen polovični pristop, imamo polovični program, ki nima nobene vrednosti za nikogar, pa vseeno stane veliko denarja. Gospod Odi. Gospod Odi. Hvala lepa. Komisija ima določeno odgovornost, pa vseeno ni so povedali nič o tem, da bi naj dosegli napredek pri tem pomembnem projektu. Čudi me to, kar so povedali naši poslanci. Bodi si naberemo isti dokument ali pa kaj drugega. Pričakovali smo določeno količino naložb, investicij. To je res. Ampak spomniti se moramo, da gre tukaj tudi za vprašanje vojaške neodvisnosti, za zdravje, za varnost. Zagotoviti je potrebno, da ne bomo odvisni od američanov ali pa kitajcev, če nam bodo odozeli signal. Ključnega pomena je, da imamo vse potrebne ukrepe, imamo potrebno infrastrukturo in sedaj je potrebno vse skupaj podpreti. Strinjam se s tem, da bi komisija se lahko odzvala hitreje in da bi lahko nam dala bolj popolne pisne informacije. Povedali ste, da bo potekalo srečanje med parlamentom in svetom. in tudi odbor bi morali obvestiti o doseženem napredku. To je, bistven, to je program, ki je bistvenega pomena za vlogo Evrope v svetu. No, če pa želimo politično razpravo o tem eh, programu, potem vse lepo in prav, ampak v tem trenutku, ko se ta satelitski program šele začenja, ne smemo razpravljati o tem, ali želimo program že ustaviti. Vesel pa sem, da ste nam predstavili časovnico in finančno perspektivo. In dobro je, da bi naj 2011 dobili tudi zakonodajni predlog ter uh, finančna pogajanja. Ja, se mislim, že. Uh... Gospod Tošinovski. Hvala lepa. Problem je naslednji. Že nešteto. Neš, Tretokrat smo razpravljali o Galileju tukaj v odboru. To je program, ki je tehnične narave in eh, ne nek politični projekt. Takšni, te, takšni tehnični projekti imajo konkretne vidike, vese, kdaj bi naj. Uh, lansirali posamezne satelite in tako naprej. In komisija prav gotovo ve, kako bi naj vse skupaj potekalo do leta 2012 ali 2013. Želim si jasnih dokumentov, podatkov o tem, tako da bomo lahko identificirali posamezne točke nadzora. Vse to je pomembno, zato da lahko ugotovimo kakšen je napredek, kakšna je pokritost. Z 30 sateliti naj bi imeli popolno pokritost in zato nujno pozivam komisijo, da nam naj da na razpolago te dokumente, tako da bomo lahko tudi eh, oblikovali ustrezno časovnico. in s tem bi tudi odpravili naš občutek, da ne vemo, zakaj gre. Galileo je največji evropski projekt, ima tehnične probleme, ima pa tudi eh, nek program, neko časovnico. Pogosto se nas sprašuje, kaj Galileo sploh je in kakšen je časovni načrt za Galileo. In zato je Mm, potrebno, da poznamo tudi odgovore. Da lahko rečemo, do tega in tega roka bomo zaključili ta in oni del projekta. Ne moremo reči, da bomo ljudem poročali šele leta 2014. S tem so povezane tudi druge aplikacije, davčni sistemi, prometni sistemi, javni sistemi če bi ne bil ta projekt uspešen, potem je potrebno upoštevati vse te sisteme. Uh, trenutno na evropskem ozemlju deluje ameriški satelitski sistem. In če mi želimo sedaj nekaj bolj nekaj novega, nekaj bolj kvalitetnega, je potrebno se skupaj povezati z potrebnimi informacijami. Potrebujemo tehnični vidik projekta z jasnimi podatki o tem, kaj je potrebno realizirati do leta 2011, 2012, 2013 in tako naprej. Eh, sedaj bi naj odobrili tudi finančna sredstva strani parlamenta. Če se to ne bo zgodilo, bo projekt eh, ustavljen in to bo imelo hude posledice. Informacije bi bile koristne tako za naš odbor, kakor tudi za celoten parlament. Nujno je, da imamo vse ustrezne informacije, da se izognemo nejasnostim, pomembnosti projekta se jasno zavedamo in parlament je vse čas močno podpiral ta projekt, njegovo izvajanje, zato bi bilo škoda, če bi sedaj projekt izgubil podporo parlamenta samo zaradi nejasnosti in pomankanja informacij. jednotlivih eh, věcí parlament projednává. Děkuji. Še enkrat podarjam, to je tehnična tema. Še enkrat, gospa Hol. You, Mr. Chairman. A... Hvala. Želela bi se navezati na pripombo gospoda Audija. On je povedal, da je Galileo pomemben zaradi vojaške neodvisnosti. Ko smo v parlamentu glasovali o Galileju, je komisija vehementno zanikala kakršenkoli vojaški, kakršenkoli vojaški vidik. Mi smo glasovali o civilnem projektu, zato želim vedeti, ali tudi komisija misli, da je Galileo pomemben za vojaško neodvisnost. Hvala. Kolega Lambert. Kolega Lamberts. Želel bi govoriti o isti točki. Um, morda sem nekoliko naiven, ampak seveda ima Galileo tudi pomen za vojaško neodvisnost. utopično je misliti, da tega ne bodo uporabljale vojske in tako naprej. Problem tukaj ni to, ali je nekaj strateškega pomena ali ne. Projekt je pomemben. ne postavljam pod vprašaj uporabnosti projekta. Pravim pa, da projekt ni koristen, če ni v polni uporabi. Vedeti moramo, kaj bomo dobili in zakaj. Kaj bomo dobili za denar, ki ga trošimo. No, sam verjamem v neodvisnost Unije, tudi ko gre za obramna vprašanja. In mislim, da je taka neodvisnost potrebna. Imam pa na razpolago mejene vire in postavlja se vprašanje, kako bomo te vire izkoristili. Če bi danes morali sprejeti odločitev, mislim, da bi morali glasovati za popolni program tudi če to pomeni zamudo za deset let. Ne pravim, da bi morali zaradi proračunskih razlogov se odpovedati programu. Galileo je bil začet pred 15 leti eh, in Škoda bi bilo, če bi sedaj vse skupaj zaustavili. Projekt je pomemben za državljane Evropske unije. Problem, s katerim se srečujemo, je ta, da vse skupaj traja veliko časa in stane veliko denarja. Res je, da si moramo gledati številke, časovnico in sprejeti odločitev. Ne vsaka tri leta, ampak moramo se ogledati celoten skupek številk in se odločiti ter končno začeti samo govoriti o tem.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 ampak eh, naj določene stvari potrdim ter ponudim nekaj pojasnil. Danes lahko potrdim, da se Galileo ne bo ustavil pri 18, 20 ali 24 satelitih. Cilj komisije in cilj unije je, da bi imeli popoln program. Seveda moramo tukaj glasovati, uh, upoštevati določena, eh, določene zakone, zakone, ki so bili glasovani tudi tukaj v parlamentu. Torej, to pomeni, da potrebujemo nek uh, eh, polno operativen sistem, za ta cilj si prizadevamo in to tudi v določenem časovnem okvirju. Ampak ne glede na to, moramo upoštevati tudi realnost, ki je zelo povezana z finančnimi vprašanji. Uh, vprašanji. Z denarjem, ki ga imamo danes na razpolago, ne bomo mogli lansirati vseh 28 satelitov. Sedaj imamo dve možnosti. Bodi si celoti opustimo program ali pa najti tisto strategijo, ki bo najboljša za implementacijo tega sistema. Strategijo bo komisija objavila v sporočilu. Eh, in eh, ravnali bomo korak za korakom. Prvi korak, 2014, takrat bomo imeli na razpolago tri, stori, tri vrste storitev, odprte storitve, reševalne storitve in pa PRS. Storitev, ki ga nadzoruje javnost. Ne morem čakati na to, da bomo dobili 28 satelitov. Državljanom moramo dati možnost, da se seznanijo z Galilejem, da razvijajo aplikacije in tako naprej. Druga stopnja do 2016, 2017, odvisno od financiranja, od tega, kako bo potekalo delo. Predvidevamo, da bomo do takrat dobili popoln oziroma celoten sistem. To je naš cilj in tukaj ne bomo popuščali. Naj povem, da sem občudovalka programa Galileja, že deset let se s tem ukvarjam in zato po desetih letih ne bom zadovoljna z polovičnim sistemom. Nič takšnega ne obstaja. Obstajajo sistemi, ki napredujejo počasi, ampak ne smejo ostati nedokončani. Strinjam se z vami, preden boste odločali o strategiji, boste potrebovali vse potrebne podatke. To je glavni pogoj za komisijo. Ne moremo nadaljevati dela brez tega, da vemo, da imajo vsi na razpolago potrebne informacije. Za sporočilom, ki bo objavljeno čez tri ali štiri mesece, in v kontekstu finančne perspektive bo komisija vas lahko poveš, obveščala o tem, kako izpolnjujemo določbe, ki so bile sprejete pred dvema letoma. Kako se je porablja denar v trenutnem obdobju. Zakaj je bilo porabljenega preveč denarja? To ni vprašanje slabega upravljanja. Seveda pa ljudje, ki odločajo o tem programu, morajo vedeti, zakaj je do sedaj bilo porabljenega preveč denarja. Pa še nekaj je pomembno, kako bomo preprečili tveganja prekomernega trošanja. Ali bomo spremenili dizajn, ali bomo spremenili drugo stopnjo programa in kakšne bodo posledice. Pa še v ničem morate biti obveščeni o stroških. Ne o financiranju, ampak o dejanskih stroških prve faze implementacije programa. Ne želimo sistema 28 satelitov v orbiti, samo zato, da bi si lahko vse skupaj ogledali. Ne, to je potrebno tudi, kar najbolj izkoristiti te satelite, ko bodo enkrat v vesolskem prostoru. Potrebna je torej neka začetna ocena. To ni neka fiksna ocena. Ogledali si bomo obdobje petih ali šestih letih, kar je daljša perspektiva kot pa je to v navadi. če bomo našli operaterja. Ne bomo mogli z njim podpisati petletne pogodbe, ampak bo potreboval dolgoročno pogodbo. Tukaj vas prosim za nekaj tednov potrpežljivosti, ampak komisija vam bo na koncu dala na razpolago informacije, s, katerjo, s katerimi boste lahko bolje ocenili situacije in se odločili o prihodnosti programa. Mislim, da je bilo nekaj povedanega tudi o vlogi raziskovalnega programa. Galileo seveda ponuja veliko možnosti, tega se zavedamo. Infrastruktura seveda odvisna od uh, proračuna. Uporabili bomo pa tudi sredstva, ki so na razpolago iz raziskovalnih programov. Naš komisar in pa služba so vam na razpolago, če želite razpravljati o katerem koli vidiku programa. Samo zaprositi zaprositi morate za našo pomoč. Še kolega Audi. No. Okay. Da... Ne. Dobro, potem se vam zahvaljujem za vašo predstavitev. Gospa Hol. Niste odgovorili na moje vprašanje o vojaški neodvisnosti. Vous avez raison, je, je suis désolée parmi les points que, où je me réconfirme, c'est que Galileo, c'est un système. Prav imate. To sem želela potrditi. Galileo je civilni program. Ne glede na to, pa obstajajo tudi določene uporabe in uh, torej gre za zmogljivosti, ki izhajajo iz Galileja, o teh ne, ne odloča upravljalec, ampak tukaj uh, morate ločiti med um, vojaško uporabo in pa vojaškim sistemom. Tukaj obstaja velika razlika. parlament in pa svet želita predlog komisije tudi o dostopu eh, do zmogljivosti tega programa. Ne vem, če to poznate, ampak v povezavi s tem še potekajo pogovori. Tudi v parlamentu bi lahko govorili o tem. Parlament in svet morata tukaj odločati skupaj. In to bi bila dobra priložnost za to, da bi razjasnili tudi ta vidik. julija smo imeli poročilo Kopa in takrat je bilo govora tudi o teh vidikih. Jasno smo ločili civilni sistem s civilnim nadzorom in pa s tem povezanimi storitvami ter uporabami. Hvala lepa. Naj vam povem da, je, da, se je, da se redko zgodi, da nekdo tako razumno predstavi stališče komisije. To nam veliko pomoč. In prosim, da poštevate tudi pripombe kolegov. Dobro bi bilo, če bi dobili vsa dejstva v v obliki vaših dokumentov. Dobro bi bilo, če bi lahko vse skupaj prebrali in ni potrebno, da je to sestavljeno iz številnih strani. Včasih eh, je dovolj nekaj strani in to lahko potem zelo pomaga našemu nadaljemu delu. Kolega Remek. Eh, Hvala lepa. Želel bi se zahvaliti vsem poslancem, ki so prispevali k razpravi in s katerimi sem sodeloval. Zahvaljujem se tudi predstavnici komisije za njen prispevek. Mislim, da ni potrebno sprejeti, eh, spreminjati jutranje odločitve. Kolegi se strinjajo z menoj, da nimamo na razpolago dovolj informacij in, in podatkov. In podali smo predlog o tem, kaj bi lahko v povezavi s tem naredili, zato se še vedno strinjam s tem, da bi bilo dobro napisati komisiji pismo, kako smo se dogovorili zjutraj. Kar se tiče poročila, nezakonodajnega poročila o satelitskih navigacijskih sistemih, v povezavi s tem bi želel podariti naslednje. Trenutno vesoljska politika, vključno z Galilejem, potrebuje tudi politični pristop. Dokler ne bo jasno, da je to infrastrukturni projekt, ki vpliva na vse politike in pa vsa področja življenja, ne bomo mogli tudi utemeljiti stroškov. Kolegi so to že povedali, sam sem želel vse skupaj samo še podariti. V skladu z britanskimi raziskavami z vesoljem povezane aktivnosti je vesoljski sektor odporen na recesijo. V Združenem kraljestvu je vreden 7,5 milijard funtov in uh, raste od leta 2007. To so informacije, ki sem jih sam pridobil. Eh, satelitski navigacijski sistem ne bo koristen za nas, če bomo nadaljevali z pristopom razkosavanja. To bi bilo enako, kakor da bi gradili železniško progo za njim samim tirom. Zato naj zaključim z naslednjim. Prvič je Evropa dobila nek zajamčen civilni program. Nihče drug ne ponuja takšnega programa za zajamčenimi civilnimi storitvami. Ehm, sedaj ne moremo več reči, da Evropa nima gospodarske moči, da bi naredila to, kar dela ZDA ali pa Ruska federacija. Moramo najti tudi sredstva, ki bodo v skladu z nalogo, ki jo bo opravljal projekt. V glavnem mislim, da se strinjamo, moje poročilo bo to odražalo. In ta način bomo lahko lahko projektu dali tudi politično podporo, ki si jo zasluži. Dobro, postopali bomo, kot je bilo dogovorjeno. Prosim tudi komisijo, da to vzame na, znanj, na znanje. Sicer pa se vsem skupaj um, zahvaljujem in vam želim zanimiv odmor za kosilo.